sporočila Lena Ek, se je prijavil k besedi poslanec Kalinovski, ki mu jo sedaj dajem. Gospod Kalinovski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Baltsko morje je skupni vir Evropske unije. Zato moramo ukrepati, da bi ga zavarovali pred nami. To se morda zdi protislovno, vendar pa kmetijstvo ali industrija, če ne upravljamo z njima na primeren način, lahko prizadane ta ekosisteme. Zato je naša dožnost, da kljub potrebnim investicijam v gospodarstvo tudi še vedno ščitimo ta naravni vir Baltskega morja. Če bomo to zanemarili, bo to negativno za tiste panoge gospodarstva, ki Baltik uporabljajo. Zato potrebujemo čez mejno mednacionalno sodelovanje skupnimi prizadevanji znanstvenikov, tudi z Rusi, lahko izkoristimo vse možnosti in ga zaščitimo na primeren način. Hvala lepa. In sedaj poročilo Šikluna. Peter Jal je prosil za besedo in mu jo dajem. Honorevole Jar. Poslanec Jar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam Estonijo v evroobmočju. Veselim se vsake nove članice v evroobmočju, kajti skupna valuta je velik faktor integracije rad bi spomnil komisijo na to, da imamo kriterije za stabilnost in rast, ki se jih moramo držati. Včasih se mi zdi, da stare članice evroobmočja imajo posebne pravice. Pravila pa so zato, da jih sledimo in kdo jih krši, mora biti kaznovan. To velja še prav posebno za kriterije za stabilnost in rast evra. Hvala lepa. In sedaj gospod Siri Ovir ali gospa. E- gospod predsedujoči. Veliko zaupanja imamo v evro in kot estonska poslanka sem seveda glasovala za to poročilo, tako da bi lahko uvedli evro. Imamo majhen primankljaj in tudi javni dolg, enega najboljših v Evropi in varčevali smo posod, kjer se je le dalo. Rezultat pozdravljajo po vsej Evropi. Glasovala sem za potrditev poročila, zato ker sem se želela zahvaliti Estoncem, ki so mirno prenesli turbulentne čase, glede na to, da imamo zelo visoko raven brezposelnosti, da so nam znižali plače. Tako dolgo ne bo šlo. Upamo, da bo evro dober za nas. Grazie, la parola onorevole Andrikine. Najlepša hvala. E- Hvala lepa. Glasovala sem za poročilo. Najprej bi rada čestitala Estoniji za odločitev Evropskega parlamenta, da ji dovolimo vstop v evro območje 1. januarja 2011. Evro je pred velikanskimi izzivi. Vstop Estonije v evro območje pa bi moral biti jasno sporočilo tistim, ki sprašujejo, ki se sprašujejo o prihodnih možnostih obstoja skupne valute. Estonska odločenost in dosledna prizadevanja za vstop v evromoče so ozorna, čeprav posebno, če upoštevamo to, da so to dosegli med globalno finančno in gospodarsko krizo. Primer Estonije je vzor drugim državam članicam, ki želijo stopiti v evroobmoče. Pa tudi za sedanje člane evroobmoča, še prav posebno za tiste, ki podcenjujejo pomen kriterijev in pravil v evroobmoču. Hvala lepa. Bene, grazie, Hvala lepa. In sedaj poročilo Črmecki razrešnica za leto 2008, splošni proračun. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo, ki smo ga danes prijeli, je bilo zelo težko zapisati. Podobno poročilo za razrešnico sveta je bilo sprejeto zelo pozno, novembra. To pomeni, da moramo nadzirati izdatke in proračun te glavne evropske institucije. Imeli smo veliko pomislekov in kljub vsem težavam in težavnemu dialogu s svetom smo podelili razrešnico svetu. Upam, da bo to pomenilo več sodelovanja na strani sveta z nami, bolj odprto sodelovanje in upam, da bodo dokumenti, ki so poslani v Evropski parlament, kar se tiče proračunske porabe, bolj natančni in da jih bomo dobili bolj aktualno. In eh, znani džentlmenski sporozum, ki je bil zasnovan v 70-ih, bo spremenjen, tako da bi Evropski parlament lahko imel aktualen vpliv in pravi vpliv na nadzor izdatkov sveta. Hvala lepa. In sedaj poslanec Fox. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo me skrbi nedavna izjava predsednika Evropskega sveta, ki trdi, da so se države članice strinjale, da bodo svoje proračune komisiji predstavili pred nacionalnimi parlamenti. To je neustrezno, to ni prav. In To je samo poskus, da bi države članice še več pristojnosti prenesle na EU, da bi torej proračun najprej posredovali komisiji. To bi bila velika kršitev nacionalne suverenosti. Veselim me, da je vlada Združenega kraljestva popravila Van Rompuja in so potrdili, da bo britanski parlament prvi, ki bo potrdil nacionalni proračun. Tisti, ki se želijo več fiskalne integracije, lahko to storijo, vendar pa to ne sme biti usiljeno državam kot je Združeno kraljestvo, ki želijo ohraniti gospodarsko soverenost. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa in sedaj gremo na poročilo Latford. K besedi se je prijavil poslanec Sinclair. Uh, Hvala lepa, gospod predsedoči glasovala sem proti temu poročilu. Ne zato, ker ne verjamem v pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Seveda je zelo potrebno imeti ustrezno tolmačenje in prevajanje v teh postopkih. Vendar pa, kar s tem storimo, je, da bo sedaj listina o človekovih pravicah imela še več pomena. Združeno kraljestvo je že podpisnica in to smo vključili v naše pravo leta 1988 kot tudi drugot po EU. Torej, zakaj bi sedaj EU šla po tej poti? To se moramo vprašati. Mislim, da vemo zakaj. To je še en korak do državnosti in zato sem glasovala proti. Nacionalne vlade morajo odločati o tem. Nismo mi za to tu. Nismo država. Koliko krat moramo to ponoviti? Poslanec Batten, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mi, kolegi v UKIP-u, smo se vzdržali, pa ne zato, ker bi imeli ogovore do ustreznega tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih na tujih sodiščih. Vendar pa, če bi glasovali za, bi podprli stokholmski program in usklajevanje evropskih pravnih sistemov. Kot smo videli z evropskim zapornim nalogom, to pomeni uničevanje stoletnih varovalk pred nepoštenim sojenjem in zaporom. Potem bi lahko prihajalo do sojenja v odsotnosti in tako dalje. Vsi, ki menijo, da bi nacionalna sodišča morala zavarovati svoje državljane, morajo biti proti usklajevanju pravnih sistemov in stokholmskega programa. Hvala lepa. Bene, ora c'è la... Dobro, Sedaj pa še poročilo Bauer, ki smo ga zavrnili. Eh, ne vem, ali se kdo želi oglasiti na to temo, kolega Niklina in potem Sinclair. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi navedla nekaj stvari o poročilu Surjan, o proračunskih zadevah. Glasovala sem za to poročilo. Eh, Poslušajte, eh, poslanka Andrekine, tukaj sedaj govorimo o poročili Bauer, ki je bila zavrnjena. La relazione Surian. Poročilo Surian o, lahko podate razlago v pisni obliki, zaradi tega, ker je šlo za postopek sprejet v skrajšani obliki ali poenostavljeni obliki. V pisni obliki lahko pošljete s razlago glasovanja. Sedaj pa govorimo o poročilu Bauer, ki je bilo zavrnjeno. Poslanka Sinclair, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za zavrnitev. Vesela sem, da je parlament zavrnil to poročilo. Predstavljam West Midlands v Združenem kraljestvu, kjer imamo največ brezposobnosti v Združenem kraljestvu. Tam ljudje, kot tudi drugot po Združenem kraljestvu, začenjajo mala podjetja. Večina zaposlenih je ravno v malih podjetjih. In to je še en eh, napad na ta podjetja. Če bi ga sprejeli, bi nakazali, da bi ta mala podjetja preveč regulirali. In upam, da bosta parlament in komisija to poročilo umaknili, ga ne vrnili v parlamentu, ponovno vložili v parlament. In tudi ne želimo si preveč regulirati malih podjetij. Želimo si oživitve gospodarstva, ne pa preveč urejene, preveč birokracije. Dobro, hvala. Poslanec Levi je tukaj? Ne. Poslanec Dorfman? Tudi ne. Brišemo. Poslanec Mastela je tukaj, izvolite. Glasoval sem za to poročilo zaradi tega, ker potrošniki v Evropi morajo vedeti in imajo pravico vedeti, kaj je v blagu, ki, jih, ki ga kupujejo in jedo. Se Prav gotovo uh, moramo imeti večjo pravno varnost eh, v sami prehrambeni vedigi v Evropi in istočasno zagotoviti več informacij o živilih v, za potrošniki. Po eni strani imamo interes potrošnikov, na drugi strani pa potrebujemo poenostavitev na zakonodajni ravni. In mislim, da je poročevalka ustrezno eh, definirala nutricionalne profile in ni mi pa jasno, zakaj je komis, zakaj komisija ni upoštevala znanstvenih mnen. Da, mislim, da je, sedaj, da je sedaj na voljo dovolj znanstvenih študij, ki bi jih lahko uporabili in to lahko velja za vse države članice. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Seveda imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je v živilih. To pa meni, da bo z novim označevanjem dosežen velik napredek po Evropi, da se bodo ljudje bolj zdravo prehranjevali, se motim. Mislim, da potrebujemo svetovanje glede prehrane in vzgojo, ne samo za odrasle, temveč predvsem za otroke. In to bo vedno bolj pomembno. Kdor se vse stransko prehranjuje, se veliko giba, mu ni treba se odreči čokoladici. In to mora biti sporočilo današnjega glasovanja. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa. Poslanec Brežina ga ni. Mario Pirillo ima besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Glede poročila Somer sem glasoval proti amandmajev, ki zahtevajo eh, tako imenovani semaforični sistem. Um, upraš, eh, vsebnost um, posameznih hranil in uh, njihova kalorična vrednost ni nekaj kar daje ustrezno informacijo za potrošnike. Obstaja pa pravo tveganje, da bomo eh, kaznovali vnaprej eh, pripravljeno hrano, kot je naprimer zamrznjena špica, ki bi na primer imela rdečo piko, ker vključuje sir. Semafor pa po drugi strani podpira proizvode, ki so manj zdravi v primerjavi z drugimi, ki so zelo zdravi. Eh, glede vin se ne strinjam, da bomo navajali kolo, eh, kalorično vrednost in enako eh, velja glede proizvodov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 Eh, ma andsin ka kirjaliku soovi sisse , nii et viga . O tem bom govorila, potem pa še poročilo gospe Bauer. Najprej, kar se poročila gospe Zomer tiče, priznavam in čestitam ji za delo, ki ga je opravila. Želela pa bi si en niz pravil, kajti sedaj imamo zelo veliko različnih pravil. Zato podpiram to poročilo. Zauzemam se za to, da bi jasno navedli, koliko kalorij ima določeno živilo. Ne maram pa sistema semaforja, ker mislim, da so to subjektivne informacije o živilu proizvodom. Ne gre pa za informacije o uravnoteženi prehrani. Kajti, ko govorimo o zeleni, rumeni ali rdeči luči, potem samo dajemo informacije, kaj ljudje mislijo o kakovosti živil. Lahko nadaljujem s poročilom gospe Bauer. Ne, tukaj govorimo o poročilu Somar. Samo o tem. Ma loodan, et siis peale, kui Sommeri raporti kommentaarid on lõppenud, tulete. Upam, da ko bomo končali s pripombami o poročilu Zomer, da se bom lahko vrnila na poročilo Bauer, ker sem pravočasno dvignila roko. Eh, če želite sedaj komentirati poročilo Bauer, potem izvolite. No, tänan selle võimaluse eest . Hvala lepa . Gospa Bauer je upravila veliko dela. Videla sem, kako si je prizadevala pri pripravi poročila. Po mojem mnenju ni smiselno, da vključimo samo zaposlene osebe, ker je to že v uredbi 51 in preveč zakonodaje ni dobro. Zato nisem podprla umika tega poročila. Hvala lepa, poslanec Karinovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Temeljna zamisel za to resolucijo je, da bi prišli do tega, da bi povsod po EU imeli enako označevanje za živila. To bo bolj jasno za vse potrošnike po Evropi. Zahvaljujoč usklajevanju glede pravil označevanja živil, bodo potrošniki lažje izbirali, kaj si želijo. In seveda bodo upozorjeni na alergične ali neželene sestavine. Evropske rešitve bodo racionalizirale delovanje skupnega trga. Vedeti pa moramo, da bo vsako, vsaka sprememba označevanja zahtevala prehodno obdobje in to bo seveda zelo težko za proizvajalce. Mister, uh, eh, Mrs, Mrs. No in sedaj dajem uh, besedo gospe Mortonate. Morkonajte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Parlament je sprejel zelo pomemben dokument in podpiram to odločitev. Naše potrošnike moramo ustrezno obveščati. Pomembno je tudi, da so informacije, ki jih dobijo, prave, pravilne in lahko dostopne. Vedno sem bila mnenja, da so potrošniki zelo pomembni, vendar pa moramo najti pravo ravnoteže med pomembnimi in trivialnimi podatki. Prav tako pravo ravnovesje med interesi potrošnikov in proizvajalcev. Zato moramo vzpostaviti določen sistem, ki bo spodbujal navedbo dodatnih informacij za potrošnike to pa zato, da bi zagotovili blagostanje in dobro počutje vseh državljanov. Floor... Najlepša hvala in sedaj besedo ima gospod Šnilart. Ja, man... Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. S to uredbo bomo imeli boljše informacije za potrošnike in se borili proti debelosti. Po drugi strani pa bi naj imeli tudi manj birokracije. Mislim, da smo z današnjo odločitvijo dosegli cilj. Veliko podatkov za potrošnike, ali je to vedno učinkovito, bomo še videli. Rad pa bi opozoril na to, da je pomembno, da to ni samo po sebi umevno, če imamo več podatkov, da se bomo borili proti debelosti. Več moramo storiti tudi za izobraževanje in informacije na naših šolah kar se manj birokracije tiče, pa smo dosegli ravno nasprotno. Prehranski profili so še vedno, prav tako imamo označevanje porekla. To pomeni, da smo nakopičili dodatno birokracijo. To bo obremenilo potrošnika in potem sploh ne bo več opazil informacije o debelosti. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospe Uh, e Hvala lepa. Na koncu smo glasovali za poročilo ZOMER, ker menimo, da smo dosegli napredek, še prav posebno, kar se države izvora tiče in kar se označevanja tiče. Vendar pa imeli smo nekaj pomislekov, da bi črtali prostovoljne nacionalne scheme označevanja. To imajo nekateri prodajalci nadrobno v Združenem kraljestvu. In potrošniki so se odzvali pozitivno na te scheme. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v svetu glede teh schem. Če pa ne bomo dosegli dogovora glede semaforja na evropski ravni, bi vsaj tiste države, ki imajo nacionalne scheme, ki delujejo in ki so dobro razumljive, lahko morale imeti možnost obdržati te scheme. Hvala lepa, gospod McKeven. Sedaj pa besedo dajem gospodu Petnu glede gospodarskega upravljanja. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti tej resoluciji. Čeprav ni zakonodajnega učinka, pa to odraža smer, v katero gre Evropska unija. To je neke vrste podlaga za gospodarsko upravljanju v Evropi strani Evropske unije. Kot smo slišali danes dopovdan, gospod Barozo in vodje večine političnih skupin hočejo ravno to. Trenutna gospodarska kriza se zdi ugodna kriza za to, da Evropska unija razširi svojo moč. Prihajam iz Londona. In tukaj se zdi, da imamo včasih težave, kar zadeva pristojnosti EU. Celotno britansko gospodarstvo bi lahko bilo uničeno zaradi tega. Tisto, kar pa resolucija je vsebovala dobrega, je bil amandma, ki omogoča, da države izstopijo iz enotne valute. Z veseljem sem glasoval za to, čeprav ta predlog spremembe v končni fazi ni bil potrjen. Uh, Zasedanje je sedaj prekinjeno do 15. Hvala lepa vsem.